Korupcija. Prvo ima besedo kot predstavnik sveta, gospod Delavedova. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Združene države so pomembni partner Evropske unije v boju proti terorizmu in vendar smo imeli močne, se je zgodilo, da je prišlo v politiki proti boju proti turizmu v Združenih držav do močnega razhajanja z Evropske unije. Evropska unija je vzpostavila dialog z Združenimi državami v zvezi s temi vprašanji in ga vodi že nekaj let. Danes bomo razpravljali o poročilu Senata o predhodnem programu Združenih držav, ki se je formalno tudi zaključil pred približno šestimi leti. Strinjamo se, stališčem, ki ga je izpostavil predsednik Obama, ko je rekel, da te tehnike nasprotujejo našim vrednotam in ne koristijo v boju proti terorizmu. Pomembno je zagotoviti, da se to ne ponovi nikoli več. Zaradi tega pozdravljamo objavo tega poročila in tudi pozdravljamo javno razpravo o tem vprašanju, ker to kaže tako na transparentnost, kot tudi odprtost do tega, da potegnemo zaključke iz preteklih izkušenj. Svet je večkrat izpostavil, da je boj proti terorizmu prizadevanje, ki ga moramo zasledovati o popolnem spoštovanju mednarodnega prava, vključno s spoštovanjem človekovih pravic, mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnih pravic uh, azilantov. Spoštovanje mednarodnega prava je temeljni element uh, boja strategije uh, boja proti terorizmu v Evropski uniji. Kar zadeva skrivnih eh, kar zadeva skrivne zapore, ki so se odkrili leta 2006, je svet že takrat izpostavil, da bo Evropska in Unija močno nasprotovala vsem oblikam mučenja oziroma okrutnega ravnanja ali ponižujočega ravnanja z zaporniki. Iz poročila Senata se eh, kaže, da je zaradi boja proti terorizmu predhodna ameriška oblast uvedla te izredne ukrepe. Preučili so se mednarodni eh, pravni vidiki teh ukrepov v okviru mednarodnega prava in na osnovi tega dialoga smo z Združenimi državami izpostavili celo vrsto pomislekov in imeli tudi možnost, da zahtevamo spoštovanje mednarodnega prava in človekovih pravic. Pomembno je tukaj povdariti, da je predsednik Obama tudi formalno zaključil ta program CIE v nekaj dneh, odkar je nastopil mandat kot predsednik eh, Združenih držav. Svojim ukrepom je predsednik Obama prepovedal vse oblike mučenja in vse oblike eh, močnih eh, metod izpraševanja in zasliševanja Združene države so se od tega trenutka nadalje izogibale tem tehnikam. Junija leta 2009 sta Združene države in Evropska unija in bom sedaj eh, dobesedno uh, citiral, preopoglobljeno preučevale vse metode preseljevanja in zasliševanja osumljence v boju proti terorizmu, ter tudi preučile prakse iz preteklosti, ki so bile del teh politik, pa tudi odpravo skrivnih uh, zaporov. Terorizmu, proti terorizmu se lahko borimo samo, če se uh, držimo naših temeljnih vrednot. Kršenje človekovih pravic in uh, pravne države oziroma vladavine prava lahko privedejo do tega, da ljudi dodatno spodbudijo k terorizmu, čeprav teroristična dejanja nikoli ne bodo imela ustreznega upravičenja. Torej, čeprav se borimo proti terorizmu, lahko s takšnimi ukrepi dejansko spodbujamo dodat terorizem. V zadnjih letih Evropska unija se ni omejila samo na to, da je vzpostavila dialog z druženimi državami v zvezi s tem vprašanjem, ampak je tudi zahtevala konkretne ukrepe v združenih državah, da pride do sprememb v politiki združenih držav. Tako je leta 2009 Evropska unija vzpostavila okvir, na osnovi katerega je omogočila državam članicam Evropske unije, da sprejme bivše zapornike iz Guantanama in tako omogočila predsedniku Obami, da zapre oziroma olajšala pot do tega, da se zapre zapor na uh, Guantanamu in to v pomoč pod, in v podporo vsem dejavnostim in prizadevanjem Združenih držav, da se bori proti terorizmu na pravilen način. Uh, z izjemo posebnih eh, oboroženih eh, spopadov, kot jih imamo v Afganistanu, Siriji in Iraku, je Evropska unija v boju proti terorizmu privzela eh, pristop, ki temelji na kazenskem pravu, kar pomeni, da je treba osumljence primerno preiskovati in preganjati po temeljnih načelih kazenskega prava. In torej redna sredstva kazenskega prava imajo veliko eh, pravosodno prakso pri tem delu in zato je sodelovanje pristojnih organov temeljnega pomena, da se pridobijo informacije o terorističnih mrežah in da se preučijo njihovi črti. Ti postopki, ki se vodijo pred rednimi kazenskimi organi, so omogočili, da smo zaprli v Evropski uniji na stotine teroristov, gospod predsednik in poslanke in poslanci, to vprašanje ostaja še vedno v izključni pristojnosti posameznih držav članic, kar pomeni, da je delo obveščevalnih agencij držav članic zunaj pristojnosti Evropske unije in njenih institucij. Iz tega pa sledi, da vse preiskave o domnevnih povezavah med državami članicami in CIO eh, dejansko v pristojnosti posameznih držav članic in ne unije. Iz tega sledi, da obvezuje tako Evropsko unijo kot države članica listina temeljnih človekovih pravic Evropske unije in deklaracija človekovih pravic in hinturo torej boju proti terorizmu in so je pristojnost uh, sodišče za človekove pravice iz Strasburga po podpisu Lizbonske e, pogodbe pa prehaja pristojnost za preučevanje tega vprašanja e, z vidika notranjih zadev na Evropsko unijo. S tem se odpira trdna pravna podlaga, na osnovi katere lahko in tudi moramo se boriti proti terorizmu. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa za izjavo sveta, sedaj pa v imenu komisije komisara Vramopolos. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, predsednik sveta, spoštovane poslanke in poslanci. Komisija, ki jo danes tukaj zastopam v zvezi s tem vprašanjem, je tako kot vi zgrožena nad ugotovi, ugotovitvami izbranega odbora Senata Združenega država glede programa zasliševanja, eh, ki ga je imela CIA. Del tega poročila je bil objavljen 19. 9. decembra. In velik del tega poročila pa ostaja še vedno zaupne narave. To pa postavlja celo vrsto vprašanj glede resnih kršitev človekovih pravic strani organov Združenih držav ter osebja eh, v CIA, CIA od konca leta 2001 do januarja leta 2009. Kot je predsednik Obama pravilno rekel ta teden, ta dejanja, ki so se izvajali v okviru programa sankcije so bili v nasprotju z vrednotami Združenih držav in s tem je priznal, da je eno izmed najbolj učinkovitih sredstev boja proti terorizmu ta, da spoštujemo vrednote in ideale Združenih držav oziroma te, ki jih zagovarjajo Združene države. To je privedlo do tega, da je leta 2009 predsednik izredno prepovedal uh, mučenje in to smo tudi mi pozdravili, ker tukaj gre dejansko za mučenje in za vprašanje mučenja, ki ni samo napačno, ampak je kaznivo dejanje. Torej ga ne bi smeli nikoli uporabljati. Čeprav so odkritja Eh, odbora senata šokirajoča, niso presenečujoča. Obstoj takšnih skrivnih zaporov in domnevne eh, trditve o domnevnih eh, mučenjih zapornikov, ki so jih zajeli v ciji v boju proti terorizmu, smo poznali že od prve objave teh eh, domnevnih sumov v začetku leta 2001. Od takrat naprej so uh, telesa Združenih narodov, ki se, ki se borijo za človekove pravice in tudi tu Evropsko sodišče za človekove pravice nedvomno obsodili te prakse, ki jih danes obravnava tudi študija izbranega odbora Ameriškega senata. Parlament, ta parlament se je s tem vprašanjem ukvarjal že od samega začetka in uh, si prizadeval ter pripravil dve poročili na lastno pobudo in sicer leta 2007 in leta 2012, pri čemer je obsodil to prakso ter izpostavil potrebo po promociji in zaščiti temeljnih pravic. Kot Evropska unija smo ta, ta vprašanja izpostavili pri Združenih državah ob več priložnostih, tako v dopisih predsedstv sveta, kot tudi v dialogih v boju proti terorizmu in v vprašanjih človekovih pravic. E, poročilo izbranega odbora, posebnega odbora senata je pozitiven korak, ker na pogumen in kritičen način obravnava odgovornosti CIA glede obtožb, e, mučenja in nepravilnega ravnanja z osumljenci, ki so bi jih e, zajeli organi Združenih držav komisija je prepričana da bi morali zagotoviti popolno transparentnost glede teh vprašanj v skladu z mednarodnimi standardi vključno v tem primeru glede individualnih odgovornosti za ta dejanja. Evropska unija obsoja vse oblike mučenja in nepravilnega ravnanja v, ne glede na okoliščine in, obsoja, in, in si priporo, prizadeva za preprečevanje in prepoved takšnega ravnanja tako na svetovni ravni kot eh, tudi seveda v Evropski uniji ob spoštovanju eh, pol, načel politike človekovih pravic. Evropska unija je izpostavila po men boja proti terorizmu, ki se izvaja na ta način, ki bi bil skladen s pravno državo ob spoštovanju naših skupnih vrednot in v skladu z vsemi našimi obveznostmi po mednarodnem pravu in sicer predvsem po predpisih, eh, mednarodnih predpisih glede človekovih pravic, pravic azilantov. Komisija je eh, od samega začetka dosledno izpostavljala, da vse upletene države članice morajo izvesti poglobljene, neodvisne in ne pristranske preiskave, da se ugotovijo dejstva glede delovanja CIA e v njihovih državah, da se na te osnovi tega vzpostavijo odgovornosti, določijo odgovornosti in da se omogočijo žrtvam, da tudi zahtevajo odškodnino. To je jasno bilo napovedano, izjasnjeno tudi v skupnem dopisu leta 2013 eh, podpredsednice Redingove in komisarke Maelstrom. Vemo, da so pravosodni organi v številnih državah članicah v preteklosti že izvedle preiskave in eh, pregon eh, odgovornih oseb, vključno z agenti CIE, kar zadeva eh, nepravil, nezakonito pridržanje, mučenje in nepravilno ravnanje z osumljenci v programu CIE odvzema prostosti in zasliševanje. Istega dne, ko je bilo objavljeno poročilo posebnega odbora senata, smo iz tiska izvedeli, da je zapor Bagram v Afganistanu bil tudi zaprt. Dve, dva zapornika, ki sta bila predana afganskim organom, sta bila uh, od leta 2002 v rokah Združenih držav, brez, da, ne da bi prišla pred sodišče. In vendar, eden od teh 36 zapornikov je še vedno zaprt v Guantanamu, kar pomeni, da ti ljudje še niso bili jasno obdolženi in ne bodo eh, tudi izpuščeni v kratkem. Evropska unija tesno nadzoruje to stanje in še vedno zahteva, da se spoštujejo človekove pravice v boju proti terorizmu. Eh, in to je toliko z naše strani. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj bomo prisluhnili govornikom omen političnih skupin. Dve minuti, gospa Monika Holmajer za EPP. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovani komisar, pozdravljam predsedstvo sveta, drage kolegice in kolegi. Poročilo senatnega odbora ZDA je zastrašujoče. Če predsednik Obama pravi, da poročilo kaže na strašljivo ravnanje CIE in da je, bilo zaradi tega, da je bila zaradi tega podoba ZDA na svetu poškodovana, se lahko le strinjam. Gre za glavno vprašanje in to glasi, ali lahko ščitimo svoje ideale, če ravno te ideale teptamo z nogami. Torej, ravno to vprašanje odgovorjeno iz vidika e LS in iz mojega vidika se glasi ne. Torej, odgovor na to vprašanje, ne moremo teptati teh načel. Kdor? Torej, človekove vrednote in človekovo dostojanstva so nedotakljivi in k dostojanstvu človeka sodi tudi njegova varnost. Za ohranjanje varnosti pa uporabiti kakršnokoli metodo, vključno z mučenjem in brutalnim zaslišanjem, pa to vsekakor ne sodi v katalog zadev, ki bi bile sprejemljive. Vodno deskanje oziroma simulacija otapljanja. John Ken je to opisal, da, gre, da so američani, američani nekoč zločince zaradi to vrstnega mučenja obsodili v, za dolgoročnimi kaznimi, za dolgimi kaznimi. In ne moremo sprijeti, da CIA izvaja nekaj, kar sami obsojajo. Zdi se mi dobro, da je parlament oziroma senat, ameriški senat, sploh objavil. Nobe, ni, ne bi se vsaka država izpostavila takšni debati in občudujem tiste člane senata, ki so se to drznili in upam, da bo Amerika iz tega izšla z okrepljeno demokracijo in da bodo tudi sprejeli potrebne pos, uh, konce, torej posledice. sedaj pa za tri minute v imenu socialistov gospa fajon. srčno upam da bo razprava ki je pred nami v resnici dosegla svoj namen ne zamerite mi neposrednosti a menim da je potrebna. na kaj vas spomnijo naslednji primeri obtoženca so stlačili v premajhno kletko kletko so obesili in pustili viseti obtoženec pa je umrl zaradi sonca ali mraza obtoženca so obesili in ga spuščali na tkov ki je prodiral njegov anus ali vagino priljubljeno je bilo mučenje z vodo. če ste se o tem spomnili na srednji vek na inkvizicijo rablje mračnjaštvo imate prav o tem smo se učili v šoli. na kaj pa vas spomnijo naslednji primeri med mučenjem je obtoženec umrl zaradi pohladitve ker so ga golega priklenili na betonska tla ali pa je preživel trinajst let v zaboju manjšem kot krsta. Uh, lahko prosim govorite malce počasneje zaradi vaših eh, kolegov tolmačev. če ste se tudi ob tem spomnili na srednji vek nimate prav. gre za tako imenovane posebne zasliševalske metode cia in to se je dogajalo danes. še ena razlika je predvsem v zadnjem stoletju so bile zapisane in simbolično podpisane številne konvencije listine zakonske podlage ustave o človekovih pravicah omenili ste praktično v vseh državah vsega sveta. zda je podpisnica konvencije proti mučenju ki izrecno prepoveduje mučenje tudi v izrednih razmerah. namenoma sem naredila zelo surov uvod in namenoma govorim v množini kajti smo sokrivi od sprejetja končnega poročila evropskega parlamenta o dejavnostih cia v evropi je minilo že več kot sedem let ponavljam sedem let države evropske unije pa še vedno niso prišle na dan z resnico praktično se ni dogodilo nič nihče ni bil poklican na odgovornost. boj proti terorizmu in ne smejte se spoštovanje človekovih pravic se ne izključujeta in tudi žrtve vojne proti terorizmu zaslužijo pravico mučenje je nelegalno je nemoralno in nesprejemljivo. vključenost evrope v kakršnikoli obliki v katerokoli ilegalno aktivnost cia je sramotno nevredno demokracije ter temeljev in vrednot na katerih je zrasla evropska unija. zato zahtevamo popolno preiskavo in jasne odgovore držav članic. nekaznovanje je nesprejemljivo kot je nesprejemljivo pretvarjanje da se ni nič zgodilo in da nismo vpleteni zahtevamo ukrepe ki bodo zagotovili učinkovit demokratični nadzor nad delom obveščevalnih agencij zahtevamo zaščitne ukrepe ki bodo zagotovili da se kaj takega v evropi ne bo zgodilo več. drage kolegice in kolegi resnico je včasih zelo težko sprejeti vendar si jo zaslužimo in dolžni smo jo posredovati našim državljanom in sebi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 Najlepša hvala, drage kolegice in kolegi. Kot veste, je ta parlament bil vedno, vedno močno zainteresiran v ta program uh, eh, CIE in glede nezakonitega prevoza uh, in zadrževanja teh ljudi v evropskih v državah. Celo vrsto resolucij smo sprejeli v zadnjem uh, sklicu. V najnovejšem poročilu ameriškega kongresa o tem programu CIE eh, je priš, privedlo do tega, da so mole države članice, ključno s Polsko recimo, priznati, da so same prispevale k temu programu CIE. In zelo pogosto so te države članice to odobrile, ne da bi si postavljale preveč vprašanj. Prednost tega ameriškega poročila je, da so se te prakse v Evropi obelodanile. Evropska unija pravi, da zagovarja vrednote človekove pravice in eh, jih eh, zagovarja v tretjih državah. Istočasno pa navaja našo zgodovino, ta načela pa dejansko morajo veljati tudi za nas in tudi za vse naše zaveznice. Seveda se moramo boriti proti terorizmu, seveda moramo zagotoviti ravnovesje pred eh, varovanjem zasebnosti in po drugi strani omejitvam teh, teh pravic zasebnosti. Vidimo, da so se ekstremisti v Afganistanu, Pakistanu in Siriji poenotili, postanejo vedno močnejši in eh, škoda, ki, je, rezult, kot, ki jo rezultat doživlja Evropa, je zelo velika ampak moramo istočasno spoštovati človekove pravice, zato da lahko ohranimo verodostojnost in zaupanje naših državljanov v demokratični sistem Evropske unije. Evropska unija v Evropski uniji pa zaradi tega kolaboracionizma izgubljamo zaupanje državljanov zaradi tega sodelovanja s CIO in zato moramo takoj ukiniti te prakse, ki kršijo temeljne vrednote Evropske unije demokraten für zweieinhalb Minuten. Hvala lepa, sedaj pa za Alde, dve minuti in pol se fin fel. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Najprej bi se zahvalila senatorki Feinstein za njeno ustrajnost in za to, da je privedla to poročilo eh, skozi senat in privedla do teh sprememb. Ker to nas spominja in tudi Holmajreva je pravilno rekla, da kaj, kar razlikuje demokracijo od diktatorstva je odgovornost pred javnostjo. Nihče ni imun uh, v, cel, v našem svetu pred temi tendencami. Vsi imamo to nasilje nekako v nas, ampak naša odgovornost je, da smo uh, Eh, da smo transparentni in nimamo nobene imunosti v demokraciji. Zato z veseljem ugotavljam, da vsi kolegi vseh političnih skupin ustrajajo in povdarjajo pomen odgovornosti, transparentnosti vseh držav članic v tej zadevici. Ker mi lahko uh, Spomnimo Združene države, da je tudi Evropska unija podprla ameriški program boja proti, proti terorizmu vseh velikih, ampak nisem bila tukaj samo Poljska upletena, ampak veliko več držav članic. Imamo veliko držav članic, ki so tesni s da je veliko držav članic testih eh, zaveznih združenih držav. In zato smo šokirani, ko slišimo, kako italijansko predsedstvo govori v nekih floskulah. Italija je namreč edina država, ki je dejansko obsodila 24 agentov CIE ali bo italijansko predsedstvo še ustrajalo na zahtevi po izročitvi teh ljudi in zahtevalo, da se ti ljudje izročijo Italiji, da bi vsi dejansko bili uh, um, kazensko preganjani. Ne, gospod Obama, ne bomo sprejeli nobenega praznega besedičenja, dokler ne boste teh ljudi predali. Zaradi tega smo mi demokratične države in druge niso. V tem se razlikujemo. Dodatna zadeva je pa je tudi tale. Uh, V tisku sem prebrala izjavo vodje Inceja, ki je neka nejasna eh, organizacija tesnih, eh, stajnih služb, ki je šele v nastajanju v Evropski uniji in je rekel, da ni nobenega načina, kako bi se ti podatki lahko, ki se pridobijo iz mučenja, lahko uporabili in se torej se ne smejo uporabljati te informacije. Oprostite, halo, ali to je or, evropski organ, torej informacije, ki se pridobijo z mučenjem, se ne smejo obdelovati dobro, v redu, ampak morali bi imeti dokončen odgovor o naravi in dejavnosti te organizacije, večkrat smo to zahtevali in morali bi imeti ustrezen nadzor na to organizacijo. Hvala, gospod podpredsednik. Do you accept a blue card from Mr. Karim? Such, please. Ali spremete repliko gospoda Kranjca? Hvala, gospod predsednik. Jaz se zahvaljujem kolegici Intveld, da je dovolila to vprašanje. Ali se bi se strinjali z mano, da čeprav besede sveta uh, zvenijo zelo sladko, so premalo in prihajajo pre, in so prepozne. Uh, že le konec leta 2007 sem bil v tej dvorani uh, in se je pogovarjal s predsedstvom sveta že takrat in rekel, da so, imamo centre za zadrževanje, nezakonite centre za pridrževanje v Evropi in nihče ni ničesar naredil, da bi se to preiskovali in takrat predsedujoči britanski minister me je dejansko odslovil in postavil na stran. Ali se strinjate z mano, da bi morali opraviti dodatna preiskovalna dejanja, da se preuči, da se ne bi mogli ministri, ki so bili nekrat nekdaj pristojni, da se ne skrivajo za stolom sveta, ampak da odgovorijo in so odgovorni pred tem parlamentom? Yes, se popolnoma strinjam z vami. Ni dovolj, da svet oziroma tudi drugi, kot je italijanski minister, torej vlade držav članic, da samo dajajo neke izjave o človekovih pravicah in pravni državi in konvencijah. Ampak dejstvo je, tudi takrat smo imeli zakone, ampak če se jih takrat niso spoštovali, to še ni dovolj. Kdor krši predpise, čeprav je na oblasti, mora zato odgovarjati pred uh, sodišči in se torej popolnoma strinjam z vami. Hvala. Najlepša hvala. Ähm, za äh, levico pa sedaj Kornelija Erd za minuto in pol. Hvala lepa. 6700 strani grozote, äh, mučenje, äh, deprivacija, torej spanja in druge oblike mučenja kot je vodno deskanje, prisilno rektalno prehranjevanje in tako naprej. Ali niso to podatki najhujših diktatur, ki jih upravičeno uh, kritiziramo? Z razliko od teh diktatur pa so ZDA objavile to poročilo, to se mi zdi odlično. Vendar so tudi podpisniki konvencije proti mučenju Združenih narodov. Vlada ZDA podpira program mučenja, kjer je dopustno sistematično mučenje, potem kaže na globoko etično in moralno krizo ZDA, ker to dopuščajo. Gospe in gospodje, mučenje ne deluje nikjer. Kdor uporablja mučenje, preprečuje eh, tudi osveščanje. In mučenje je zaničevanje ljudi in moralni propad. Zato obžalovanje in kritika ne zadostujeta. Mučenje je treba povsod zakonsko prepovedati in zahtevamo tudi nadaljne juristično delo in veseli me, da je Gregor Gizi tudi eh, podal kazensko vadbo proti Georgeu Bushu. Zahtevamo tudi pravne posledice eh, mučenja nacije na Polskem in v Litvi in zahtevamo tudi razkritje eh, vključenosti evropskih sil, kot so tudi britanske in druge v tej zadeve. Hvala lepa. Hvala kolegica Ernst za dve minuti in pol sedaj za skupino zelenih Eva Žoli. <clears throat> Merci, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le commissaire et chers collègues. Hvala, gospod podpredsednik, predstavnik sveta, poslanke in poslanci. Gospod komisar, ko ste pregovorili pred parlamentom, ste me presenetili, da ste rekli, da ne poznate te zadeve. Sedaj pa vidim, da oktokrat, da je situacija precej drugačna. Sedaj mi boste rekli, da ni ničesar novega v tem 600 strani dolgem poročilu Senata, da gre samo za potrditev dejstev oziroma stvari, jih, za katere smo že vedeli, za sodelovanje držav članic in za nekaj. Eh, nelegalno početje na ozemlju Evropske unije in dejstvo, da se uporabljali tehnike zasliževanja, ki so nekoristne. Dejstvo je, da bi morali imeti tesen, strog nadzor nad tem in tudi bi morali to strogo preganjati. temeljne pravice naših državljanov, temeljnih pravic naših državljanov ne smemo žrtvovati zaradi boja proti terorizmu. To poročilo zahteva od držav članic, da se vzpostavi uh, vladavina prava eh, na mednarodni ravni, ki bo zanesljiva. Tukaj moramo biti tudi pravosodno pogumni. Nekateri politiki so v Evropi neposredno sodelovali s tem programom in torej je to njihova odgovornost v prvi vrsti. Bodimo torej transparentni, Evropska unija in države članice morajo prevzeti odgovornost in spodbuditi delo pravosodnih organov. Evropski parlament mora še naprej zahtevati transparentnost, da se zagotovi uh, vladavina prava tudi spodbude in uh, ki smo jih imeli v naši skupini za preiskovanje teh zadev, so temeljnega pomena. Sedaj, ko vemo, da je prišlo do kršitev, ali ne menite, da šest in sedmi člen eh, Evropske pogodbe bi morali dejansko se uporabiti in torej sankcije uvesti proti kršiteljem? Konec, ob koncu naj povemo, da hočejo teroristi eno samo zadevo, da se uniči ta sistem vrednot, ki ga zagovarjamo v demokraciji, zato da, ne, da sami ne spoštujemo teh eh, temeljnih temeljnih načel. To pomeni, da se mi spuščamo v logiko teroristov, da moramo zagotoviti transparentnost in vse uh, celotno pajdaštvo, ki je prišlo na dan zaradi tega. Tukaj bomo uh, na ta način nasprotovali delovanju teroristov, ker prav tukaj na ta način se bomo še dodatno borili za naše vrednote in za ukrepljeno demokracijo. Hvala lepa za skupino FDD za minuto in pol, gospod Laura Ferrara. Grazie, Hvala, gospod podpredsednik. Dva vidika ste navezujeta na poročilo ameriškega senata glede mučenja, ki ga je izvajala CIA, ki ga je izvajala CIA in o teh ter velja razmisliti. Prvi vidik je zagotovo ta sposobnost samokritike in um, stroge um, preučevanja, ki ga je, so ga izvedli organi Združenih držav, ki bi lahko uh, se skrila kot zaradi interesa nacionalne varnosti. In ta Eh, načelo no, drža ameriških organov nam pa še, nevedno, še vedno ne omogoča, da, ne, da ignoriramo oziroma da ne obsojamo katerokoli obliko kršenja človekovih pravic. Torej ne moremo na nobenem primeru sprejeti in to je drugi vidik mojega razmišljanja besed teh, ki upravičujejo in upravičujejo ta dejanja kot koristne dejanja za boj proti terorizmu. Kolegico podpredsednik prosi za počasnejše govor, ker je težko prevajati. Ni nobenih eh, razlogov, ki bi opravičevali uporabo mučenja, ker je to proti kršenje človekovih temeljnih pravic, noben način pa to ne more biti urodje, ki bi privedlo do resnice. Delovanjem ameriškega senata Eh, izpostavlja celo vrsto laži in eh, nezakonitih praks, ki, s katerimi se je CIA omadeževala. Ameriški organi tukaj poročajo o celem vrsti, vrsti konkretnih dejavnosti, ne omenjajo pa ne pobud, ne priporočil za to, da bi se odgovorni eh, preganjali, čeprav so imenovani. Prišel je čas, da tudi Evropska unija obelodani dejansko sodelovanje svojih držav članic pri teh dejanjih, o, z, ki so jih eh, agencije Združenih držav uporabljale. Predsedujo, podpredsednik prekinja govornico. Žal vas moram prekiniti. Dobili ste minuto in pol, prej ali slej vas pa moram prekiniti. Kot eh, za neodvisne poslance pa sedaj govori, bo spregovorila kolegica Morvaj za minuto in pol. Köszönöm szépen, eh, kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament ennyire föl van háborodva. Drage kolegice in kolegi, z veseljem ugotavljam, da se Evropski parlament zgraža nad temi hudimi kršitvami človekovih pravic. Govorimo o mučenju, in o nezakonitem pridržanju brez obdožitve, brez pravega procesa. Po razkritjih Edvarda Snowdena smo že bili enkrat zgroženi, potem smo se zgražali zaradi brezpilotnih letal. In torej, če se že tako močno zgražamo nad dejanji Združenih držav, Zakaj jih še vedno stemo za svoje zaveznike? Vedno zaradi sporazuma o prostotrgovinskega prostih, sporazuma, ki se pripravlja za zaprtimi vrati na politični ravni, se Združene države povezujejo z Evropsko unijo, sedaj eh, Združene države privlačijo Evropo v novo hladno vojno oziroma v dejansko, potencialno v dejansko vojno proti Rusiji. Če se nam že tako močno Eh, eh, gabijo ta kršitve človekovih pravic, ali ne bi bilo primerno, da izberemo boljšega prijatelja, boljšega zaveznika in zaščitimo tako celotno Evropo kot mojo domovino Mačarsko pred takšno hladno vojno oziroma potencijalno dejansko konkretno vojno? Danke, Hvala, gospa Morvaj. Sedaj pa posamezni govorci, malce bolj strogo bo moral gledati na čas. Prvi na seznamu je Cristian Preda za dve minuti. Dinte. Mulțumesc, domnule președinte. Chestiunea folosirii torturii de către CIA e un subiect care a polarizat opinia publică. Hvala lepa. Torej, mučenje strani CIA je tema, ki že nekaj let polarizira javno mnenje. Objava poročila Senata prejšnji teden je ta razkol tudi znotraj političnega razreda v ZDA še poglobil. Demokrati in republikanci so zelo razdvojeni pri raznih vprašanjih, naprimer, ali poročilo dejansko odraža to, kar se je dogajalo, potem ali je bil postopek pravilen in zakonit in ali bi sploh to poročilo smelo biti objavljeno, saj vključuje določene varnostne posledice. Vse te problemi so bili navedeni, doslej pa ni bilo jasnega odgovora v ZDA oziroma ni prišlo do enotnega mnenja. Sam bi rad uh, poudaril, da sem zelo blizu stališču Johna McCaina, republikanskega senatorja, ki je kritiziral ravnanje CIA in pravi, da to ogroža ameriške interese. Njegova pojasnilo je bilo zelo modro. Pravi, ravnali smo napačno, morali eh, oziroma. Delali smo napake in moramo popraviti te napake in se zadužiti, da nikoli oziroma zavezati, da nikoli več ne bomo teh napak ponovili. Nihče ne more uh, poudariti, nihče ne more um, zahtevati, da se ravnanja, ki smo jih videli v poročilu, nadaljujejo. Obama je leta 2009 zaustavil ta ravnanja in ZDA vsekakor želi razčistiti uh, to situacijo. Dobro je, če politična institucija analizira lastne napake. Hvala. Sedaj pa kolegica Birgit Zipel. Kdor je prisluhnil besedam sveta, bi lahko jim bil mnenja, da je pri nas svet v redu. A daleč od tega, mučenje cije so grozljive izločini, pri katerih so sokrive tudi države članice Evropske unije. Sistematično in proti kakršnemu koli mednarodnemu pravu je cija na celem svetu mučila ljudi, tudi v Evropski uniji policija je vedno trdila, da na ta način pridobiva dragocene informacije za preprečevanje terorističnih napadov. To je laž. A tudi ne glede na, na to, mučenje ni sredstvo za boj proti kriminalu, ampak je samo po sebi kriminal. Mučenje dejansko um, izda naše vrednote. In vrednote nas bistveno razlikujejo od fundamentalističnih teroristov. Pri preprečevanju in odkrivanju terorističnih dejanj moramo govoriti drug jezik, ne jezik nasilja. Drugače, skrajnežem nudimo argumente in zato, da lahko tudi naberajo sovraštvo proti nam. Ne gre samo za moralo, gre za mednarodno pravo, mučenje nikoli ni dovoljeno, mučenje mora vsak in vsaka država pravno preganjati. In sramota za Evropo je, da so evropske države zamižale na obe očesi, ko je šlo za nezakonite transporte ali zagotavljanje zaporov. Že leta 2007 je Evropski parlament zahteval jasne preiskave, ki pa do danes niso prinesle rezultatov. Kdo je dovolil in zahteval, da se ljudje, um, tudi državljani Evropske unije, ugrabijo, zaprejo in mučijo in kdo je o tem vedel? Prejšnji teden so visoki predstavniki Polske in Romunije priznali, da obstajajo tajni zapori. Bodo tu sledile posledice. Nacionalne vlade očitno niso v stanju za posledice, kar so preveč upletene v te zločine. Zato potrebujemo učinkovite mehanizme Evropske unije, ki bodo preprečevali, da bi naše države tako eklatantno kršile temeljne pravice. Mučenja cije kažejo, kaj se zgodi, če se mimo pravne države uvaja teroristični režim. Nihče se ne ščiti, temveč se naše demokracije ogrožajo. Naša naloga kot evropejci je, da se odločno opremo temu in upam le, da bo komisija nam pri tem dejansko obstrani. Hvala lepa. O, Hvala kolegica, hvala tudi, da ste se natančno držali časa govora, se prav pa za, sedaj pa za eno minuto, kolega Krasnodjepski. Hvala, gospod predsedujoči. Dejstvo, da se je to dogajalo na ozemlju Polske, oziroma da je možno, da se je mučenje dogajalo tudi na Polskem, je bilo obsojeno strani polske javnosti. ljudje so bili v tajnih zaporih osumljeni umora številnih ljudi. Danes bo objavljeno javno pismo strani um, številnih vidnih osebnosti, ki bo obsodilo ta dejanja. Tu gre za dvojne standarde in za medsebojno zaupanje med zavezniki. Cija takšnih zaslišanj in mučenj ni izvajala na ozemlju ZDA, ker je spoštevalo zakone ZDA. Polskih zakonov pa ni spoštovala in oblasti na polskem tudi niso uh, spoštovale polske suverenosti. Žal je bilo naše zaupanje zlorabljeno in podoba ZDA ni več tako pozitivna, kot je bila. Hvala lepa, sedaj pa za minuto in pol Cecilia Wikström. Hvala, predsedujoči. Os grozljive so te eh, metode mučenja, ki jih je uporabila CIA. Nagražno, to se lahko edino uporabi eh, pri opisu eh, tega, kako želijo vodilni v CIA vse skupaj zanikati to nekako spominja na nekaznovanost za zločine proti človekovim pravicam, ki jih ZDA utemeljuje zaradi varnosti države. Ampak kot so drugi povedali, če raziščemo posledice tudi teh mučenja, vidimo, da so metode nesmiselne. Tudi rezultati enostavno niso bili doseženi, pa tudi če bi bili mučenje ni sprejemljivo in je tudi mednarodno prepovedano. Mednarodna prepoved mučenja velja povsod in za vse. Iz poročila izhaja, da države Evropske unije, kot je Švedska, Združeno kraljestvo Romunija in eh, druge, da so sodelovali z CIO. Prepustile so osebeci brez jamstev, da jih ne bodo mučili. Tudi moja država Švedska je dopustila, da so lahko osebe um, odšle pod nemogočimi pogoji. Sedaj tega ne smemo več zanikati, moramo povedati resnico. To je to, kar bi nas osvobodilo krivde. Potem pa je treba odgovorne tudi kaznovati. Hvala. Ali spremete modro karton gospoda Arnota? Hvala. Zagotovo se strinjate, da je mučenje nemoralno, nezakonito in da ga treba uh, obsoditi. Ali se strinjate, da je to vrstno uh, ravnanje treba preiskati? Nek visok predstavnik vojske je tudi povedal, da ne morejo več izvajati taktičnega zasliševanja. Uh, kajti prišli so do take točke, da niso mogli več izvajati taktičnega izvajanja. Oprostite, gospod, ampak če govorite tako hitro, vam ne pomaga, ker vas kolegi ne bodo razumeli. Prosim vas, če govorite uh, počasneje, to je že tretjič v tej razpravi. Če želite biti razumljivi za vse, potem govorite počasneje. Ste razumeli vprašanje? Gospod Malmström pravi, da nisi, da ni. No, z veseljem bom odgovorila na to vprašanje, kolikor sem ga razumela. Brutalnost metod, ki so bile uporabljene in upravičenost je nesprejemljiva. Evropske države članice se morajo združiti in razgrniti resnico, tako kar, glede tega, kar se je zgodilo v vaši državi, kot tudi v moji. To moramo povedati, to moramo pokazati in tudi nekaznovanost se mora končati tudi v Evropi. Thank you very much. The next speaker. Hvala lepa. Naslednji za minuto in pol, Martina Anderson. Hvala lepa. Poročilo senata o zasliševalnih metodah CIE je razkrilo mučenje strani te ameriške agencije. Pet tehnik, ki jih je uporabljalo britansko, uh, britanska vlada nad irskimi državljani, je prav tako kruto. In britanska vlada se je zaradi tega znašla pred eh, sodiščem za človekove sodiščem. To se je zgodilo leta 1978 in to je bilo prvič, da je država odgovarjala za takšna dejanja. Tehnike so bile uh, sicer označene kot nehumane, ne kot mučenje, kljub temu pa je. Um, vlada tudi opravičila uporabo teh tehnike tudi v Guantanamo, Iraku in drugje. Informacije, ki so bile pred kratkim odkrite, pa kaže, da so britanske oblasti lagale sodišču o učinku teh tehnik in teh 14 eh, ljudi so dejansko bili mučeni. Tehnike mučenja so bile sankcionirane na najvišji ravni vlade strani takratnega uh, min, britanskega obramnega ministra. Prejšnji teden je irska vlada potrdila to in je vrnila primer sodišču uh, človekovih pravic, ki naj izreče, da, je, da je eh, Združeno kraljestvo krivo za uh, mučenje in tudi ameriško vlada mora odgovarjati kolege bi rad opomnil, da imamo temo na dnevnem redu in prosim vas, da govorite v zvezi s to temo. Judica Argentini za eno minuto. Dank u voorzitter. Ik zal me aan het onderwerp houden. Uh, martelingen door de CIA. Hvala, ja se bom držala teme, torej mučenje strani CIA. Poročilo Feinstein, tudi tu se moramo zbuditi. Zeleni so vedno znova skušali tudi ukrepati pri uh, preletih in tudi ta poročila bi morali še enkrat obravnavati, saj obstaje so države članice tudi pomagale pri transportu teh zapornikov in to se ni dogajalo na ozemlju ZDA. Ampak iz ne vem kakšnih razlogov je interes opadel in nekako se je pometlo pod prak ta razprava pa se mi zdi nek nov začetek za preiskavo strani parlamenta, da preverimo, v kakšni meri so bile vključene evropske države pri takih eh, praksah mučenja. Hvala. Hvala, da ste se držali teme in pa časa. Naslednji pa je Konstantinos Papadaki za ena minuta. Mučenje CIA je nesprejemljivo. Tajne službe v ZDA imajo dolgo zgodovino nasilja in mučenja in pa tudi hladnokrvnih umorov. Evropska unija se je vedno postavila kot branilka eh, človekovih pravic, tudi za svojim agencijam Europol, Eurojustice in drugimi ukrepi. Smo pa zavezniki ZDA in države članice na številnih sektorjih sodelujejo z ZDA. A kljub temu smo deležni nadzora, prisluš, pri, prisluškovanja in tudi vključeni v mučenje. To ni v, sicer v skladu z cili kapitalizma, vendar pa razkriva njegovo pravo, njegov pravi obraz. Tu gre za diktatorstvo monopolistov, ampak to situacijo lahko premagamo, imamo tudi mož, da to storimo. Hvala lepa, sedaj pa Elmar Brok za dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod predsedujoči sveta, gospod komisar, mislim, da je to odlično delo ameriškega senata, predvsem senatorke Feinstein, da objavi takšno poročilo z razliko od Kitajske in Rusije kaže, da so ZDA vedno v stanju, ko nekaj uh, naredijo narobe, da to razčistijo. In to je razlika med demokracijo in diktaturo. In zato ne smemo pljuvati po demokraciji. Res pa je, da to ravnanje pravno ni uh, sprejemljivo. je neutemeljeno, je nehumano in je vredno kritike. To je jasno. Sam sem obiskal Guantanamo in sem se tudi jasno izrekel pri tem vprašanju in sem povedal, da takšno ravnanje ni sprejemljivo in da ne ustreza mednarodnemu humanitarnemu pravu. In zato je to treba eh, kritizirati, ampak prosim, ne na tak način, kot da, je, da so ZDA največji kriminalec na tem svetu. Uh, To je bila posledica terorističnih dejanj proti ameriškim državljanom, kar sicer ne sme biti ali bi, ampak treba je tudi upoštevati, da tu obstaja neka zgodba, ki se je zgodila že predtem. Vendar pa tu ne moremo ogroziti ravnotežja med svobodo in varnostjo in to tako podreti, da se tu uničijo človekove pravice. In temu je kritika. Američani sedaj ponovno vzpostavljajo to ravnotežje. Moramo biti kritični, vsekakor pa moramo razumeti tudi širši krok. In zato čestitam, da je en Feinstein in pa drugih, da so imeli pogum, da so kljub vsej kritiki naredili ta korak. In to je razlika med ZDA in številnimi diktaturi, In gospa Ernst, tudi vi bi se morali pogovoriti z vašimi štazjevicimi v vaši stranki, ki so tudi spravili ljudi v zapor in jih tam mučili. Hvala, kolega. Ali sprejemate modri karton kolega Peta? Pet, you have the floor. Gospod Pet, beseda je vaša. Eh, ma jagan ära Brocki seisukohti selles küsimuses ja mul on küsimus talle. Strinjam se z gospodom Brokom, imam pa neko vprašanje kaj gospod Brok vidi kot tveganje v boju proti terorizmu? Ali vidite kakšne negativne posledice boja proti terorizmu iz tega poročila? Včeraj smo videli tudi, kaj se dogaja v Pakistanu. Kaj pravite na to? Povedal sem, da moramo videti tudi boj proti terorizmu, ampak da ne moremo eh, boja proti, oziroma kršitev človekovih pravic utemeljiti za bojem proti terorizmu. To ravnanje američanov je napačno, to je treba kritizirati, vsekakor pa je treba videti tu povezavo. Gospod Brok, eh, marsikaj ste sprožili dva modra kartona, kolegica Infeld in kolega Kan, ali oboje sprejmete? Dobro, potem bomo dali besedo njima zaporedoma, vi pa boste potem dobili minuto za odgovor. Gospa Intfeld. Hvala predsedojoči in veseli me, da je kolega Brok obsodil um, uporabo teror mučenja. Pravite, da po eni strani je to razumljivo, da so bile take okoliščine in tako naprej. Ampak ali ni res, gospod Brok, da tudi, če bi bilo to razumljivo, da je minilo toliko leti, ko bi morali ljudi biti. Uh, klicanih odgovornosti in izbrane oziroma zamujena je bila čisto vsaka priložnost do danes. In ko je prišlo. Uh, torej, američani pa so zaprli ljudi, ki so vodili do tega skandala. Namesto, da bi, in potem so zapirali ljudi, ki so uh, odkrivali tukaj podatke, namesto tiste, ki so povzročili to stanje. Ali ne bi bil že prej čas, da se popravljajo napake? gospod Broks, kot tesen prijatelj eh, ZDA, ali ne bi morali zdaj jih prositi, da zaprejo Guantanamo Bay? Sprašuje gospod Kan. Hvala lepa, dodali bomo še enega. Eh, še eno vprašanje, kolegica Ernst je bila neposredno govorjena in zato dobi priliko, da odgovori. Hvala. Eh, Za marsičem se strinjam z vami, gospod Brok, ampak naslednje vprašanje. Se vam ne zdi, da bi potrebovali tudi pravne okrepe in da je treba tudi pravne sklepe tu sprijeti in ljudje, ki kršijo človekove pravice, spraviti pred eh, sodišče in to preganjati tudi pravno. Hvala lepa, gospod Brok. Ena minuta za odgovor na vsa tri vprašanja. Ja, to je bila napaka v preteklosti. Moralo bi se proti tem ukrepati, da treba je proti tem ukrepati tudi sodno, če se to v posameznih primerjih dokaže. To pa ne moj spreminja moja argumentacijo, da je treba argum, eh, pravno tudi to um, ukrepati in da je treba Guantanamo zaprti. To sem povedal že pred osmimi leti in to zagovarjam še vedno. Ampak katera od naših držav je bila pa pripravljena sprejeti zapornike iz Guantanama, ko so američani to želeli zapreti. No, moramo še malo pomesti pred lastnimi vrati pri tej zadevi. Samo nekaj držav je bilo prepravljenih sprejeti zapornike z Guantanama in ne moremo biti sedaj uh, tukaj se delati pametne. In, go, in gospa Ernst, da, pravni ukrepi, da, sodni ukrepi, da in mislim, da tu ne smijo veljati zastaralni roki, pa tudi ne politični zastaralni roki. Uh, če take ljudje v Nemčiji danes eh, imajo politično odgovornost za to, da so lastne sodržavljane mučili. Hvala lepa. Naslednji za dve minute je Klot Morajš. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Brok prav pravi, da je to poročilo Feinstein bil, uh, dokazalo, da je bila senatorka zelo pogumna pri tej temi. Uh, Eh, bila je pod hudim pritiskom zaradi tega poročila zaradi objave poročila in resnično se moramo zavedati in gospod korej vi se boste strinjali da se sedaj kaže da smo bili eh, upravičeni ko smo zahtevali preiskavo o izročitvah cije in eh, da smo sprejeli poročilo čeprav se je to dogajalo v drugem času. leta dva tisoč šest ko smo preiskovali z sekundarnimi viri ne s primarnimi viri kakršne je imel senat eh, zda torej ko smo preiskovali s sekundarnimi viri vse grozljive metode mučenja v tem parlamentu smo bili tudi mi zelo pod pritiskom kajti v tem kontekstu smo preiskovali lastne države in to je bilo zelo krhko vendar pa smo s tem sedaj nekako um, se potrdil naš prav in kakšni so bili naši sklepi. Republikanec John Kane, ki so ga uh, mučili, je rekel, nekdo je že videl, uh, dvigni modri kartonček. Skratka, on pozna razliko med uh, Eh, brutalnim eh, mučenjem in pravimi postopki. rekel je da je to moralno narobe in rekel je tudi da s tem niso bile pridobljene nove informacije v boju proti terorizmu. to niso ljudje ki so bili proti boju terorizmu to so ljudje ki razumejo razliko med dobrimi zasliševalnimi tehnikami in eh, mučenjem in zato ga danes ljudje citirajo. torej naša Eh, preiskava se je izkazala za upravičeno še vedno danes eh, ljudje v guantanamo bayju to so med njimi tudi ljudje za katere vlade prosijo da se jih vrnejo imajo pravzaprav družine in trpijo in oziroma um, umirajo v teh uh, zaporih. Ta zgodba še ni končana, gre tudi za evropske državljane, ki so jih večkrat mučili in ki tam še naprej ždijo. Želimo jih nazaj in uh, zahtevamo, da pridajo domov. Hvala. Imamo modro kartico. Ali gospod Kan sprejme modno kartico? Michael. Ah, got it now. Thank you. Uh, if I can ask uh, for the. Torej. Za tiste člane, ki leta 2006 niso bili v parlamentu, omenili ste dvoje, rekli ste, da se je pokazal vaš prav in da je bilo težko. Zakaj pravite tako? Zakaj ste to omenili? Hvala za kratko vprašanje. Naj samo pojasnim parlamentu in tudi takratnemu učinkovitemu predsedju, predsedniku tega odbora. Poročevalce je bil italijan eh, Fava, ki je zdaj poslanec v italijanskem parlamentu to so bili poslanci ki so nase prevzeli zelo težavno vlogo jaz ocenjujem da so bile tri velike preiskave tega parlamenta parlament echelon potem eh, preiskava o množičnem eh, nadzorovanju in o izročitvah cie in vse te preiskave so pokazale da parlament ne Eh, izvaja zadostnega nadzora nad tovrstnimi praksami. In zaradi tega prihaja do dejanj, kakršni smo zdaj priča in zaradi katerih se potem dogaja to vrstno ekstremno mučenje, ki je potem zapisano v tovrstnih poročilih, kakršno je poročilo Senata ZDA. Zato upozarjam poslance, da morajo biti pozorni na to, kar se dogaja danes. Hvala lepa. Dobili, imamo še en modri kartonček eh, strani gospoda Karima, ga boste sprejeli. Izvolite. Gospod predsedojoči, hvala. Rad bi se zahvalil Klaudu Morajsu za delo, ki ga je opravil na tej temi in ki ga je opravljal več let sprašujem vas gospod moraes eden večjih izzivov je bil ta da se informacije pridobijo od naših vlad ali menite da smo sedaj dobili eh, vsa razkritja s strani vlad držav članic in če ne kako bi lahko bili mi sedaj pomirjeni glede tega, da nobenemu od naših državljanom tega se ne bo več dogajalo. Seveda nimamo tega zadoščenja. Gospa Feinstein je zelo pogumna z gospodom Brokom svojo spoznala in takrat so videla, da je zelo pogumna. Mi dva so parlamentarca in ko smo ji povedali, da izvajamo to preiskavo in da jo ljudje želijo potisniti pod uh, prag um, sva se zavedala da imamo opravka z našimi lastnimi vladami celo tistimi ki so sestavljene iz naših uh, strank in seveda ni prišlo do popolnega razkritja in sedaj moramo biti še naprej pogumni pridobivati čim več informacij včasih z druge roke včasih tudi prek sekundarnih virov kot sem že pojasnil vendar pa je to neobhodno kajti brez tovrstne odgovornosti se ne moremo dokopati do resnice. evropski državljani so še vedno danes v teh zaporih čeprav niso povsem nedolžni zato jih je treba izpustiti. zato je tako tako pomembno vprašanje in vsi poslanci bi morali sedaj govoriti v njihovem imenu če že nekaj drugega. najlepša hvala. naslednji ima besedo gospod Hans Olaf Henkel za minuto. kot dolgi član Amnesty International sem tako kot vsi drugi zgrožen zaradi tega, kar se je dogajalo v ZDA. Vendar pa bi ob tej priložnosti spomnil še na to, da so bili američani tisti, ki so to dali v javnost. Senat je objavil to poročilo in tako tam kot tudi tukaj se govori kritično o tem, kaj je počela prejšnja ameriška vlada. To, kar me je začudilo, pa je, da smo si znova zadali za zgled američane. Tudi sam bi, da si je nismo zadali za, eh, za zgled. Eh, tudi eh, poročilo o tem, kaj počne ruska tajna služba, pogrešam. In kot soporočevalec, priporočilu o razmerah na področju človekovih pravic v zadnjih letih sem ugotovil tudi da se v teh poročilih vedno ukvarjamo s tistimi zadevami ki velikokrat govorijo proti ameriškim praksam. lepo bi bilo če bi se ukvarjali tudi s kršitvami človekovih pravic v drugih državah vsaj enako intenzivno. najlepša hvala. zdaj pa dobi besedo gospa angelika mlinar. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod komisar, gospod eh, Delavedova, ne govorimo o ničemer novem, kljub temu pa smo še vsi kar naprej začudeni. CIA je začela ljudi mučiti leta 2001. Leta 2006 smo ugotovili, da je bila agencija odgovorna tudi za nezakonito pridržanje in prevoze zapornikov v Evropo ne le da je to huda kršitev človekovih pravic to pravzaprav je ustvarilo tudi začaran krog kajti s tem so teroristi dobili nov razlog za nadaljevanje svojega boja in propagande. senat zda je sedaj objavil to poročilo in čas je da sedaj usmerimo eh, žaromete na stvari ki so se dogajale tudi v evropski uniji. evropske države članice niso nedolžne kot je Eh, povedal že marsikdo od mojih kolegov med njima eh, gospa wikstrm in eh, drugi. mnogi so se zavedali teh praks nekateri so jih celo tolerirali če že ne podpirali. kot je že bilo omenjeno je to poljska končno Eh, priznala nekateri si še vedno zatiskajo oči. mislim da mora evropska unija se zgledovati po zda in raziskati raven udeležbe pri teh praksah. te prakse o katerih smo pravkar poslušali niso vredne evropske unije zato pozivam države članice naj vzpostavijo nacionalne parlamentarne raziskave in preiskave da bi ugotovile v kolikšni meri se je v njihovih državah vedelo o tovrstnem mučenju s strani cije. Naslednji govornik bo predstavnik skupine GUE, gospod Kristo Gosonos. Izvolite. Hvala lepa. Nehumane prakse, ki so jih uporabljali v CIA in v administraciji Busha za zastraševanje um, pridržanih, kažejo pomankljivo spoštovanje človekovih pravic. To pravzaprav je podpirala večina političnih strank in moči v sil v zda vedno ko se eh, pogovarjamo o kršitvah človekovih pravic v tretjih državah eh, pa se ugotavlja da tudi država sama kakršna je zda eh, krši konvencijo iz leta štiriindevetdeset proti mučenju. očitno nas te teme v evropske uniji ne zanimajo govorimo kako se zavzemamo za temeljne pravice vendar jih že več let sistematično teptamo še zlasti tako da vzpostavljamo varčevalne ukrepe dolgoročna brezposelnost dolgoročna farmacevtska pomoč in pomankanje gretja v stanovanjih to je gospodarsko mučenje evropske vlade so objavljale in uh, najavljale raj, vendar pa so nam prinesle um, pek pekel. Naslednji dobi besedo gospod Jean Lambert za minuto. Gospod Žinlember, se pravičujem. Hvala lepa. Pozdravljam poročilo Senata, vendar obžalujem, da glavni politični stranki niste sodelovali v celotnem procesu. Kot so rekli že drugi, je seveda mučenje prepovedano. Poznamo, kakšne so potem psihološke in telesne brazgotine in poznamo tudi člane tega parlamenta, ki so bili deležni mučenja in ki lahko povedo, kako je to grozljivo tudi jaz lahko izpostavim da tiste ki so še vedno zdaj v guantanamu tudi naš londonski prebivalec ki je še dvanajst let po dogodku um, v Guantanamo, potem ko so ga tja prepeljali leta 2007. Britanska vlada je rekla, da bo dosegla, da se bo lahko znova združil z, eh, z otroci in ženo na, v Britanijo in ne, more, in ne moremo razumeti, kako je lahko še vedno v Guantanamo, če sta se dve demokratični vladi dogovorili, da ga je treba vrniti. Uporaba mučenja um, pa daje meče slabo luč na naše zahteve po spoštovanju človekovih pravic v tretjih državah. Tu, tu bomo ogled rešili samo, če bomo tiste, ki so za to odgovorni, prevedli pred roko pravice. Hvala lepa. Sedaj pa Gianluca Buonanno, ena minuta. gospod eh, podpredsednik v nasprotju s svojimi kolegi pravim da je koalicija dobro naredila to kar je naredila ker se moramo spomniti na enajst september dva tisoč ena preveč je dvoličništva tukaj če bo Eh, če so namreč eh, teroristi naredili to, kar so na tisoče ljudi ubili v New Yorku, tako kot so v Pakistanu prejšnji dan naredili teroristične napade, obglavljajo ljudi, to, kar počnejo v Avstraliji, kje pa živimo, mučenje mora biti, da se zagotovi mir v Evropi. Če so oni namreč teroristi, so zveri, kdor ob, ne, po, krš, e, e, izvaja takšne e, kazniva dejanja, je zver in zato moramo tukaj se boriti z vsemi možnimi sredstvi. Kdor obglavlja ljudi, če bi obglavil vašega sorodnika ali sina, bi še vedno tako govorili? V, prave, eh, pra, v islamskem pravu še vedno obstaja to pravo, eh, obstaja obglavljanje, zob za zob, oko za oko. Jezus je odpravil to, ki je v krščanstvu eh, takšna pravila. Islamska politika je teroristična politika, islamska eh, religija je nasilna. Danes nam je Netanjahu rekel, da smo dvoličneži. Evropska, Evropa je dvolična eh, glede vprašanja Paliste. Šest milijonov mrtvih v Evropi in govorimo še o Palestini. Uh, grazie. Hvala. Modra. Poslanka Spinelli ima modro karto ali lahko sprejmete, gospa Spinelli, izvolite. Kolega, se... kolega sprašujem, če se zaveda, da je svojimi besedami napadel implicitno, celo kršil celo vrsto členov temeljne liste na človekovih pravicah, in uh, listine o temeljih človekovih pravic Evropske unije in s tem, kar je rekel, je rekel nekaj, kar v tej dvorani ni sprejemljivo. V tem parlamentu gre za parlament evropskih demokracij. Nasprotujemo mučenju in tudi morilcu ne bomo rekli, da je zver. In se sprašujem, kolega, če se sploh zaveda tega, kar je rekel. Odpoveď, pani pošle. E odgovorite, gospod poslanec, izvolite. Bene, sì, certo. Mi... Seveda, cenim vaše dvolične aplauze vseh teh vas, ki ste tukaj na toplem in se ne, ne borite za demokracijo tam, kjer se je za njo treba boriti. Jaz pravim samo zato, kdo je zakrivil taka huda kazniva dejanja, ne more računati na to, da ga bomo tretirali s kavijarjem in šampancem. Ko se borimo proti nedoločenih zadeva, se moramo boriti z določenimi dejanji. Drugače ne bomo nikoli premagali terorizma. Tudi v Italiji smo imeli terorizem, eh, rdeče brigade. Kako smo z njimi borili? Seveda tako, da smo jih dali v zapor zapor. Tudi tako, da smo sodelovali s temi, ki so bili uh, z nami sodelovali in razkrili informacije. Eh, ko gre za toliko hujše zadeve, naj povdarim samo, da so američani vse prav naredili in če bi tudi drugi to naredili, naj jaz pravim, če se borimo proti islamskem terorizmu, so vsa orodja na tej sprejemlja, sam, sprejemljiva, samo da ga premagamo. Najlepša hvala, gospod poslanec, sedaj pa Carlos Coelho ima dve minuti besedo, izvolite. senhor presidente senhor presidente em exercício do conselho senhor comissário Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Tudi kot veste, je v obdobju 2007 naš parlament preiskal to zadevo. Imeli smo odbor, kjer te sem mu imel čas predsedovati in nekdo je takrat že rekel, da je nemogoče v pravni državi, kot so Združene države, da se izvedejo takšne dejanja, kot smo jim jih pripisujemo. In takrat so Združene države rekle, da to obtožbe so neutemeljene. Sveda so lagali. Leta 2006 in 2007 smo to potem dobili podatke za katere smo jih zahtevali. Takratni predsednik Združenih držav George W. Bush je potrdil pred svetom, da je obstajal program izrednega izročanja in je rekel, da vse uh, ugrabitve ljudi in uh, obstoj skrivnih uh, centrov je bil ves, v vsakem primeru uh, resničen. Ampak je rekel, da niso nove, mučili in spet je lagal, kakor kaže poročilo. In torej to poročilo senata nam razkrije štiri pomembna dejstva prvo dejstvo, da je potrebujemo pogum za takšno moralno avtoriteto, kot je senatorka Feinstein rekla, da je mora tudi država pregledati svoje napake in prispevati, da se ne bi ponavljali v prihodnosti. Na drugem mestu, druga točka, ne smemo odnehati s tem, da razkrivamo resnico. Če si prizadevamo za to, da se eh, resnica razkriva, ni nujno, da bo do tega avtomatično prišlo. Potrebe nacionalne države pre, prečujejo, da bi se stvari razkrile. To sem večkrat v parlamentu izpostavil. V nobenem primeru ne morejo države postaviti uh, o, oznake državna tajnost na zadeve, ki kršijo človekove pravice. In tukaj gre za zahtevo, da se popolnoma razkrije vse, kar se je zgodilo leta 2002. Tretja točka. Cilj ne opravičuje sredstev. Mučenje ni sprejemljivo, mednarodno pravo ga ne dovoljuje in tudi v poročilu se kaže, da mučenje ni učinkovita in Mark Kane je to tudi dokazal. In četrta točka, obstaja deficit kontrolnega nadzora, eh, eh, demokratičnega nadzora nad organi eh, in tajnimi službami, eh, ker dejansko CIA ni podvržena takšnemu demokratičnemu nadzoru in isto velja tudi v Evropski uniji. Hvala. Brigado, eh, v procedure eh, niebeske karte, blue card, Najlepša hvala. Po postopku modre karte smo prosili, je prosil, pr pr bilo prošljeno za besedo, ali sprejmete, sprejmete, izvolite. Gospod Etrič, izvolite. Hvala. Strinjam se s tem, kar je bilo rečeno. Če preizkujemo mučenja in te obscene prakse, ali se strinjate z mano, da nima nobenega smisla, če se tukaj preiskujejo samo posamezne primere in da se kaznuje oziroma tukaj graja agente medtem ko tiste ki so pravzaprav izdajali ukaze se pušča pri miru ali se vam ne zdi da je treba tukaj poseči po vrhu Popolnoma se strinjam z gospodom Metržem. Dejstvo je, da je vrednost te preiskave ne samo v tem, da se ugotovi odgovornosti, kar je sicer pomembno, ampak, kot sem že rekel, treba je izpostaviti odgovornost vseh teh, ki so izvajali dejanja, kot tistih, ki so jih pooblastili in tistih, ki so jih naročili oziroma jih skrivali. Predvsem pa, da se moramo naučiti od pred, iz preteklosti. Izkušnje nas morajo naučiti, da se tega ne ponovimo več v prihodnosti. Brigado. Najlepša hvala. Zdaj dobi. Nemščina je. Svoboda je prednostna naloga vsake demokratične države. Ni dvoma, da v določenih situacijah in po določenih pogojih da je treba zahtevati tudi spoštovanje človekovih pravic in da prihaja do kršitev tovrstnih pravic. 11. Eh, september je bil tovrstna okoliščina. Takrat so se pravzaprav odzivi um, izkazali za pretirane in to se zdaj tudi kaže. Prišlo je do spremembe paradigme v varnostni politiki, do več represije, do več nadzora. Uh, zgledalo je, kot da bo Zahod prešel v trajno izredno stanje. Uspeha pa ni bilo, grožnja je, terorizma je le še večja in nemški magazin je te dni menil, da je bil to morda največji dosežek osame bin Ladna, da je sedaj Amerika postala nepravna država. S tem se je verjetno treba strinjati, hkrati pa dodati še, da to vrstne neslavne prakse, ki jih sedaj obravnavajo v ameriškem senatu, vseeno kažejo, da, um, da glede na to, da se s tem spoprijemajo, da si ZDA ne želi biti nepravna država. In to je pomembno spoznanje vendar pa zaradi tega še ne smemo postati samozadostni in samoopravičljivi. biti moramo še naprej odločeni od, eh, odkrivati tudi vlogo posameznih držav članic evropske unije. kazniva dejanja in kriminal je treba tudi to ustrezno preganjati tako pač je pika. In zdaj je šele začetek naše poti, kajti uh, to je to, kar zahteva to poročilo od nas. Eh, danke, vielen Dank. Eh, a teraz pan posel eh, Angel Dam. Sedaj pa poslanec Angel Džambaski. ECR. Predsedatelj, uvaženi kolegi. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gospod podpredsednik, predstavniki sveta in Evropske unije komisije, ni dvomno, da je razkritje teh dejstev v poročilu iz Združenih držav glede nezakonitega, glede ugrabitve, eh, mučenja, eh, kaže na to, da država, ki trdi, da najbolj eh, se bori za pravice, človekove pravice in pravice svojih državljanov, dejansko jih sistematično krši. Uh, ena stvar mora biti tukaj jasna. Ni mogoče s tem izgovorom upravičiti uh, ta dejanja. Vsak masovni morilec bi lahko to uh, počel. Združene države dolgujejo svetu resno preiskavo teh zadev in kazenski pregon odgovornih za te kršitve človekovih pravic in med kršitev mednarodnih pravic. Hvala. Džinkuje, panje. Najlepše hvala, gospod poslanec. Gospod. Uh, Ivo Vajgl skupine ALDE. Tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, naj povem uvodoma, da sem bil zadovoljen z vašim nastopom in z, vašim, z vašo oceno. E, rad bi pa rekel to, da smo ob terorističnem napadu na svetovni trgovinski center izrazili solidarnost z združenimi državami Amerike in ta solidarnost še vedno velja žal pa je tako imenovana vojna proti terorizmu v naslednjih letih sprožila vrsto odgovorov in metod s katerimi se pač ne moremo strinjati. cia ni samo osramotila svoje države ampak je škodovala tudi ugledu evropskih držav ki so ponudile gostoljubje za njeno škandalozno početje. zda ne morejo zanikati dejstva da so med sto šestinpetdeset državami ki so podpisale konvencijo proti mučenju in da so torej obvezane da pripeljejo odgovorne za te zločine pred sodišče. v primeru da se vojaški ali civilni pravosodni sistem združenih držav amerike odloči da ne bo ukrepal in bo torej mučitelje in odgovorne politike pustil nekaznovane je mogoče takoj uveljavljati komplementarno klavzulo mednarodnega sodišča za zločine icc ta klavzula namreč omogoča sodišču da vzame zadevo v svoje roke vselej ko vlade oziroma države niso pripravljene ukrepati. icc lahko tudi izda nalog za aretacijo vseh oseb ki so odgovorne za omenjene zločine in jim izreče sodbo za objavo poročila o mučenjih so zda doslej opravile samo del prvi del naloge pri dokazovanju svoje zavezanosti človekovim pravicam in mednarodnemu pravu ne pozabimo pa da je guantnamo še vedno v funkciji. najlepša hvala. poslanec pablo iglesias skupina gue ena minuta.

posnetke eh, mučenja sorodnikov, invalidnih sorodnikov, vse ti načini so se uporabljali in eh, ne moremo se zamisliti, da bi lahko ljudje počeli take stvari z drugimi ljudmi. Vedno bomo imeli pse, ki bodo pripravljeni poslušati in prisluhniti eh, svojim gospodarjem. Dejstvo je, da imamo tudi v tem parlamentu določene fašiste, ki podpirajo mučenje. Nosijo sicer kravato, nosijo sicer suknjič in se štejejo za demokratične, ampak problem je v tem, da imamo v tem parlamentu določene poslance, kot so poslanci delavci iz socialistične oziroma stranke moje države so prispevali k temu in sodelovali s CIO pri uh, ugrabitvi določenih osumljencev. To je težava. Najlepša hvala. Uh, eh, Corwin Wicke, dve minuti. Uh, Mr. Brook and uh, eh, Mr. Iglesias are absolutely wrong. Democracy is a tyranny of majority and majority... Najlepša hvala. Večina se ne bori za človekove pravice, za eh, mednarodno eh, pravo, ampak za, tudi za karkoli, da bi lahko odgovorila. In to primer zapornikov CIE je to izgovoren, ker je polska vlada to naredila in tudi sama zanika vse sodelovanja. Zagovo, uh, in sedaj se nahaja v kočljivem položaju v parlamentu. Glavitni osumljenec je nekdanji polski, polski predsednik vlade, ki je istočasno tudi sodeloval s CIO e in sedaj to obsoja. Sedaj bi lahko šel globlje, vendar ne morem tega razlagati. Predlagam, da bi se pa ustanovil odbor za preiskava in gotovo se lahko z mano strinjate. E, dziękuję bardzo, panie pośle. Najlepsza chwala. Daniel Buda evropska ljudska stranka dve minuti. domnule președinte <clears throat> atentatele de la unsprezece septembrie. najlepša hvala eh, gospod predsedujoči. napadi v londonu in v bostonu so pokazali da nihče ni varen in da lahko terorizem napade vsakogar. življenje milijonov državljanov so eh, vedno znova ogrožena. ZDA in druge države eh, morajo sodelovati, nastopiti morajo ofenzivno na mesto defenzivno. Islamska država pridobiva vedno več privržencev, morda zaradi polarizacije družbe. In eh, zato je potrebno zaščititi tiste, ki so v nevarnosti. Nedolžni ljudje so vsakodnevno eh, žrtve krutega terorizma. In, uh, tem žrtvam je potrebno narediti konec. Do priporov v evropskih državah je prišlo zaradi tega, ker terorizem ne pozna meja. Potrebno se je soočiti z vzroki za terorizem in si zastaviti vprašanje, kaj lahko storimo, da bi eh, ta pojav zadušili. Nihče ni imun uh, na terorizem in nikoli se ne bomo strinjali z eh, metodami mučenja, ki jih je uporabljala CIA. To je seveda nedopustno. Vendar pa kljub temu ne smemo dopustiti, da bi bilo eh, vedno več žrtev terorizma. Potrebno je spoštovati načela mednarodnega prava in vedno morami, moramo biti pozorni, zato da bi zagotovili varnost državljanov, ne glede na to, kje se nahajajo. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi za to, da ste spoštovali čas, ki vam je bil na voljo. Sedaj pa Ana Gomeš iz skupine socialistov in demokratov za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vse eh, to, kar je bilo sedaj potrjeno, je svet Evrope dejal že leta 2007. Obstajajo pa tudi novi eh, elementi, ki so se pojavili. Eh, gre za tajne zapore, Asad in eh, drugi eh, mučijo eh, zapornike, pa tudi Buševa uprava ni bila nič kaj drugačna. Tudi evropejci so upleteni, kar nekaj dogodkov je bilo v povezavi z CIA in sicer je bilo 25 držav članic udeleženih letala, so lahko preletavala njihovo ozemlje. Nekatere države so to že priznale, eh, čeprav so eh, to prej ustrajno zanikale. Evropski parlament mora vzpostaviti mehanizem, ki bo omogočil preprečevanje sodelovanja držav članic v teh ciljnih programih. Tudi na portugalskem eh, so bili številni preleti, ki so uh, pomenili prevoz eh, zapornikov v Guantanamo. Več kot šestkrat eh, je CIA uporabila tudi portugalsko ozemlje za svoje dejavnosti. Evropejci se temu niso uprli ali pa so sodelovali pri eh, teh umestnih postajah eh, pa je prihajalo tudi do mučenja na eh, ozemlju držav članic Evropske unije in to je res velika sramota za Evropsko unijo. Potekala je parlamentarna preiskava na portugalskem. Pa tudi Evropski parlament je izvedel preiskavo in sestavljen je bil seznam eh, Eh, letov v Guantanamo, eh, ki so leteli čez evropsko ozemlje. Države članice pa eh, niso dovolile, da bi se Evropski parlament izrazil na to temo. Države članice so sodelovali z CIO. To se je zgodilo tudi na portugalskem in v Evropi. Tega ne smemo doloviti, dovoliti. Um, ali spremate modri karton gospoda Morinja? Ja, gospod Morinja. <clears throat> Najlepša hvala, gospa poslanka, spoštovane kolegice in kolegi. Mislim, da pogosto slišimo govore na temo človekovih pravic. Nekateri govorijo tudi o koncentracijskih taboriščih, kot je Guantanamo, ali pa o tajnih oblikah mučenja, ki potekajo tudi na evropskem ozemlju. Tudi ameriški senat je sedaj to obsodil in določene države članice so eh, dovolile eh, mučenje na svojem ozemlju in bi jih morale inštitucije Evropske unije ravno tako obsoditi. Ja, velike demokracije eh, pogosto priznajo, da so storile napako. To se je zgodilo tudi v ameriškem senatu in mislim, da bi morali ravno zaradi tega za našim delom nadaljevati. Zagotoviti eh, moramo ustrezno preiskavo, če je eh, Evropska unija sodelovala, potem je to potrebno tudi javno povedati kdo je počel eh, ta barbarska dejanja v imenu Cije. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa von Storch za minuto. 1200 strani US-folterbericht sind jetzt 500. Od 620 strani eh, je zavezojočih 552 strani tega poročila in eh, tam eh, so zapisani številni primeri mučenja. Zapisano je tudi, da to mučenje ni imelo smisla, ampak se je vseeno. Cilj še ne opravičuje sredstev nihče ne bi smel eh, biti eh, predmet eh, mučenja. To je zapisano v mednarodni konvenciji. Mučenje je čas srednjega veka oziroma je stvar srednjega veka in ne more biti uveljavljena praksa v 21. stoletju. Storilci se morajo zagovarjati pred mednarodnim kazenskim sodiščem in zaradi tega je skrajni čas, da tudi eh, ZDA eh, priznajo mednarodno kazensko sodišče in eh, da ustrezno obsodijo storilce zločinov. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Kuso Permuj za minuto. Najlepša hvala gospod predsedojoči, te eh, tehnike mučenja, eh, ki jih je uporabljala CIA pri zaslušanju, so res nesprejemljive. To je mučenje, mučenje in še enkrat mučenje in to moramo večkrat ponoviti. Prve informacije eh, je Evropski parlament dobil leta 2012 in takrat je sprejel resolucijo. Takrat je bilo govora tudi o mučenju na evropskem ozemlju in takrat so se pojavile tudi določene ovire pri parlamentarni eh, preiskavi in tudi pri eh, kazenskih postopkih. Tudi moja država je sodelovala pri tej praksi, eh, Litva, Poljska in tako naprej. Zares moramo poskrbeti za ustrezno preiskavo, ugotoviti moramo, kdo so krivci in ti se morajo zagovarjati pred roko pravice krivci ne morejo ostati nekaznovani ali pa ta parlament več ne more govoriti o človekovih pravicah. Najlepša hvala. Sedaj pa je na vrsti gospod Žile Breton za minuto. Poročilo, ki je bilo objavljeno, kaže, da je eh, CIA eh, izvajala mučanje in sicer dolga leta. To pa tudi ni eh, presenetljivo kajti ZDA eh, so agresivna sila, ki se je moramo bati. Škandal eh, Wikileaks eh, je eh, pokazal, da eh, ZDA izvajajo prisluškovanje eh, in sicer eh, ne le navadnih državljanov, ampak tudi eh, predsednikov vlad in držav, kot recimo eh, prisluškovanje Angeli eh, Merkel. Kršijo eh, človekove pravice. ZDA je, naroči, je naložila eh, kazen eh, v višini eh, šestih milijard evrov in sicer banki BNP Parniba zaradi tega, ker naj bi ta banka sodelovala z državo, ki je na seznamu ameriških sovražnikov. Evropska unija pa podpira to delovanje. Eh, Združenih držav Amerike, kdaj bomo ugotovili, da to ni prav in kdaj bomo zavrnili podpis eh, čezatlantske pogodbe. Najlepša hvala, gospod Šogor. Bardzo dziękuję. Najlepša hvala. Kako uh, je sploh lahko nastalo to poročilo, ki eh, navaja uporabo neustreznih metod pri pridobivanju informacij strani eh, ZDA. To je tudi edino priznanje, ki je zapisano v tem eh, poročilu. Zame je To vrstno delovanje nesprejemljivo, čeprav Obama pravi, da je to stvar preteklosti, ampak eh, ne smemo pozabiti tudi, da se to eh, dogaja tudi v drugih državah. Če eh, so ZDA to dopustile, potem pravzaprav ne spoštujejo človekovih pravic. Pravosodni postopki so lahko sicer dolgi in zapleteni ampak eh, so temelj eh, pravne države in eh, zaradi sodnih postopkov se pravne države razlikujejo od preostalega sveta. Če se sami ne bomo držali lastnih vrednot in standardov, potem se nismo iz zgodovine pravzaprav sploh ničesar naučili. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Piri iz skupine SND za dve minuti. Gospod predsedujoči. Poročilo ameriškega senata je pokazalo, da je CIA po letu 2001 sistematično mučila zapornike. To je sedaj jasno to je vodilo k številnim pretresom v ZDA, ampak v Evropski uniji smo ostali mirni. Sicer v poročilu eh, ni neposredno navedeno, da so evropske države sodelovali, ampak vsi vemo, da je temu tako. Skupaj z eh, svetom Evrope je Evropski parlament igral pomembno vlogo pri predložitvi dokazov, ki eh, so jasno pokazali, da so tudi naše vlade sodelovale eh, pri eh, teh dejanjih CIE in sicer s tem, ko so dovolile pristanke ciljnih letal na evropskih letališčih. Tukaj gre za kršitev načela pravne države, pa tudi za kršitev temeljnih vrednot. V boju proti terorizmu je tudi Evropska unija sodelovala pri kršitvi človekovih pravic. Sedaj je to poročilo eh, predstavljeno ameriški javnosti. Eh, postala bo stvar preteklosti, ZDA gledajo v prihodnost in čas je, da to storimo tudi v Evropi. Čas je, da obelodanimo sodelovanje z CIO. To je ključnega pomena tudi za verodostojnost Evropske unije. Evropska unija ima vodilno vlogo pri zagovarjanju človekovih pravic eh, na svetu in čas je, da zapremo to črno poglavje evropske zgodovine. Evropsko komisijo pozivam, da eh, sedaj naknadno eh, izvede preiskavo o kršitvah človekovih pravic na evropskem ozemlju in sicer v sodelovanju z ameriško obveščevalno službo. To smo že večkrat zahtevali, ampak nikoli nam ni uspelo v demokraciji morajo države oziroma vlade prevzeti tudi odgovornost. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Klun iz skupine ELS za dve minuti. Izvolite. Dobro, moj mikrofon je vključen. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. To poročilo eh, kot eh, temen oblak visi nad eh, ZDA, eh, ki naj bi bile zagovornice človekovih pravic in načela pravne države. Eh, Eh, predsednik Obama je dejal, da je bil imič eh, ZDA eh, oškodovan. In to velja tudi za evropske državljane in za evropske vlade ko obsodiš eh, mučenje eh, oziroma ko uporabljaš mučenje in ko uporabljaš eh, ekstrem, ekstremne oblike zasliševanja, potem kršiš temeljne človekove vrednote. Če deluješ v nasprotju z temi vrednotami, to ni le napačno, ampak je tudi kontraproduktivno. Teroristične organizacije Eh, se borijo eh, proti eh, tiranom in govorijo o pravični, pravičnem boju. In to poročilo jim daje le še dodaten zagon. Sporočilo, ki ga zatem pošiljamo, je, da omejitev ni. Ne le, da ne spoštujemo lastnih standardov človeštva, tudi druge pozivamo k temu, da posameznike mučijo poročilo uh, kaže, da so bili posamezniki mučeni do tolikšne mere, da so postali uh, psihološko labilni. Veliko je dokazov v tem poročilu in nekateri pravijo, da cilj upravičuje sredstva. Ampak Washington Post je z anketo dokazal, da 51 odstotkov ameriških državljanov meni, da so eh, bile te prakse neupravičene. Imamo eh, ženevsko konvencijo, imamo konvencijo o temeljnih človekovih pravicah, imamo konvencijo z opermučenje in ne smemo doboliti, da bi te konvencije eh, ki so jih podpisali skoraj da vse države na eh, svetu, eh, določene države ne spoštovali, kot recimo ZDA ne moremo jih enostavno zanemariti v eh, času terorizma in konfliktov. Ne moremo se spustiti na raven neke teroristične organizacije. Sodišča bi morale imeti možnost, da se odzovejo na to poročilo in da tudi uporabijo dokaze, ki so v tem poročilu. Hvala lepa, gospa Kaufman, za dve minuti. ugrabitve, izginotja uh, eh, majhnih zabojniki, v katerih eh, so bili ujeti zaporniki, uh, celice, samice, vse to uh, so uh, krute prakse, ki jih je uporabljala obveščevalna služba. Ampak, drage kolegice in kolegi, več kot 6000 strani ima to poročilo, le 500 strani jih je bilo tudi javno objavljenih. Torej, eh, kaj vse se je zgodilo eh, pod opravičilom boja proti terorizmu, eh, je še zmeraj neznanka. Prakse, cije in pa upletenost evropskih držav v mučenje, eh, to je bila tema, ki je že bila predmet eh, preiskave v preteklosti. Vsaka uporaba mučenja krši naše vrednote. Ne moremo zgolj z prstom kazati na Združene države Amerike. Zatem ne bomo storili dovolj. V Evropi smo soodgovorni za nezakonite. Uh, za nezakonita dejanja ameriške obveščevalne službe in zato moramo prevzeti odgovornost, odkriti moramo krivce. Nekdani eh, premije eh, Kvašnevski eh, je sedaj pod pritiskom poročila, ki je bilo objavljeno, končno priznal, da so to vrstna dejanja potekala tudi na polskem ozemlju. Ameriški eh, senat je ugotovil tudi, da obstajajo dokazi eh, za britansko sodelovanje. Eh, laganje, zanikanje, ehm, temu je končno potrebno narediti konec. Vse države članice so ratificirale konvencijo o temeljnih človekovih pravicah in tretji član, člen pravi, da nihče ne sme biti predmet mučenja in nezakonitih kazenskih postopkov v eh, Evropski uniji, torej moramo poskrbeti eh, za ustrezno preiskavo, kar zadeva mučanje na evropskem ozemlju. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti Jeron Lenars iz skupine ELS. Dve minuti. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Poročilo ameriškega senata je grozljiv posnet, povzetek eh, vsega tega, kar se je dogajalo med eh, letoma 2001 in 2009. Eh, našteti so bili že grozljivi primeri mučenja. To Ti postopki so tako zelo grozljivi, da komaj da najdem besede, da bi eh, opisal svojo ogorčenost. Ampak pustimo to ob strani. Številni so dejali, da je to pomemben korak, da je odbor senata objavil to poročilo. To je pomemben prvi korak na poti k preglednosti eh, in k, eh, na poti k samorazmisleku. In to je odločilnega pomena, če želimo v prihodnosti preprečiti to vrstne pojave upam, da eh, bomo celotno poročilo k malu imeli na voljo in pozivam eh, države članice Evropske unije, da storijo več na področju preglednosti, tako da bodo na evropskem ozemlju eh, veljala zagotovila, kar zadeva spoštovanje človekovih pravic. Posamezniki so bili mučeni na tako imenovanih črnih točkah, Eh, kaj pa vse tisti, eh, ki se nahajajo eh, na iraškem ozemlju, kaj se dogaja z njimi? Dobro bi bilo, če bi imeli več informacij tudi o tem. Živimo v času, ko se srečujemo z grožnjami brez primere. Obveščevalne službe so ključnega pomena, da zagotovimo našo varnost, varnost naših državljanov, ampak nikoli ne smemo poteptati človekovih pravic eh, z eh, namenom izvajanja obveščevalnih dejavnosti. Poleg tega pa tukaj ne gre za razpravo o učinkovitosti tega mučenja. Mučenje je nespremljivo in pika. Najlepša hvala. In še zadnja govornica, Elena Valenciano iz skupine socialistov in demokratov. Dve minuti, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Ta parlament mora ponovno uvesti eh, preiskovalni odbor, ki smo ga imeli leta 2006-2007 in ki je ugotovil, eh, da je CIA izvajala neustrezne postopke. In tukaj ne moremo govoriti o sredstvih za dosego eh, cilja. Eh, imamo odlično poročilo ameriškega senata, ampak ne moremo enostavno zaključiti za tem, eh, da je eh, to vzgledno delo. Bila sem članica preiskovalnega odbora leta 2006-2007 in le s težavo smo preverili prelete ciljnih letal sedaj eh, to poročilo več ni uporabno, zato je potrebno eh, ta izredni odbor ponovno ustanoviti. Kot je dejal ameriški senat, gre tukaj dejansko za ugotovitev dejstev, tako da bodo eh, odgovorni eh, prevzeli tudi krivdo. To enostavno dolgujemo tudi evropejcem kajti uh, evropejci od nas to tudi pričakujejo. Ta teden gov smo govorili o človekovih pravicah oziroma bomo govorili o človekovih pravicah v Sudanu, v Venezueli. In eh, če že govorimo o tem, potem moramo najprej poskrbeti za to, da bomo sami vzgled za druge. Zaključiti moramo z delom, ki smo ga pričeli izvajati leta 2006. Takrat eh, je bilo nemogoče izpeljati postopek do konca. Izredni odbor je potrebno ponovno ustanoviti. Gospod Brok je že dejal, da je potrebno Guantanamo zapreti, ampak tukaj gre tudi za druge zapore, ne le za Guantanamo. Eh, kajti, ko je bil Guantanamo ustanovljen, se tudi nismo vprašali, kako je lahko do eh, ustanovitve takšnega zapora sploh prišlo. Sedaj pa k prosti razpravi. Gospod Mihaboni, pravica, pravna država, eh, to je ključnega pomena. Zato potrebujemo natančno preiskavo delovanja eh, CIE in eh, natančno moramo preveriti tudi posledice njihovih preiskav borci in zaporniki, ki so bili osumljeni eh, terorizma, eh, so eh, takrat eh, priznali, eh, da so bili eh, ti zaporniki tudi na evropskem ozemlju, vendar pa eh, se tukaj naj ne bi uporabljale eh, metode mučenja. Šele leta 2009 smo podpisali sporozum o skupnih pravilih, še prav posebej kar zadeva eh, pristojnosti ameriških uradnikov na polskem. Ta eh, postopek je sedaj predmet preiskave. Ameriško eh, poročilo senata predstavlja izpolnitev notranje dožnosti, ampak odgovor na vprašanje, ali so bili ljudje mučeni tudi v moji državi, je odgovornost moje države. Vendar pa se moramo iz tega vsi kaj naučiti vsi se lahko soočimo, soočimo z eh, problemom, da moramo zagotoviti varnost naših državljanov, krati pa se moramo izogniti uničujočem, uničujočim metodam. Pri tem se moramo boriti eh, z eh, veliko grožnjo, ki predstavlja terorizem. Če prav posebej, če se spomnimo, kaj se je zgodilo v preteklih dveh dneh. Najlepša hvala v imenu skupine socialistov in demokratov. Gospod Kaputo, najlepša hvala. Gospod eh, predsedujoči, poročilo ameriškega senata o praksah mučenja, ki jih je uporabljala CIA, eh, kaže na kršitev človekovih pravic. Tukaj gre za eh, program, ki ga je uporabljal tudi predsednik Obama. Tehnike nadzora, ki naj bi obstajale, ne zadostujejo in tega sploh ni potrebno komentirati informacije, ki eh, so bile eh, podane, eh, tudi niso v vseh primerjih točne. Če imamo dovolj poguma, moramo obsoditi to vrstna dejanja. Obsoditi moramo kršitev načela demokracije v Evropski uniji. Poleg tega moramo natančno preiskati tudi vse, kar se je dogajalo pri nas. Evropska unija mora obsoditi vse vrste mučenja mučenje ni upravičeno, tudi ko gre za boj proti terorizmu. Človeško življenje je vredno preveč. Grazie. Najlepša hvala. Grupe evropskih konservativcev in reformatorov, prvo prošle. Predajam ti. Najlepša hvala, predsedujoči. Pred dnevi je bil papež v tem parlamentu in nam povedal, da Evropska unija ni, če ni zasidrana na, na svoje vrednote, odpluje. Prav gotovo smo bili preveč mehki glede teroristov. Sam sem se soočil z orožjem talibanov in preživel. Soočil sem se tudi s krajnimi islamisti. Napadajo nas, hočejo nam oduzeti vrednote, moramo jim to preprečiti ne pa zaradi našega odziva. Ne kritiziram le združenih držav danes, ampak kritiziram vse tiste, ki so le stali ob strani in v tišini opazovali situacijo, vključno z nekaterimi našimi vladami. Ti so pravzaprav še poenostavili in spodbujali te nezakonite prijeme. Danes nimamo nobenih jamstv, da se ne bi kateri od naših državljanov moral spopasti s takimi ukrepi. In eh, vlade še vedno prikrivajo določena dejstva. Imamo izbiro, spoštovani kolegi, ali se bomo združili za skupnimi vrednotami ali pa se bomo rešli in se morali soočiti s posledicami. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Iz Alde, gospod. Hvala, gospod eh, predsedujoči. V polni meri eh, podpiram jasna stališča komisije in sveta, ko gre za spoštovanje zakona, mednarodnega prava in spoštovanja človekovih pravic in nasploh eh, demokratičnih vrednot. In vesel sem, da je bilo to izraženo enoglasno, razen nekaj osamljenih primerov oziroma glasov. In eh, tu eh, pa so države, kjer to morda ni tako samoumevno, eh, ko govorimo o varnosti državljanov in človekovih pravicah. Zato je potrebno povdariti, eh, kot je eh, predsednik Obama in njegova administracija in nekateri senatorji, ki so rekli, da je šlo za eh, nekaj, kar je eh, poškodovalo na nek način ameriške vrednote eh, in je proti eh, tudi politični kulturi v ZDA in to je treba pozdraviti. Uh, Najlepša Hvala. Zdaj pa gospod Huaristi, eno minuto imate. Najlepša hvala. Predsedujoči, uporaba močilnih metod CIE, to je naslov te razprave. Vendar pa so tudi številne države članice sodelovale z nezakonitimi pripori v Evropski uniji. In tudi domučenje je prihajalo na ozemlju Evropske unije. Komisar je dejal, da Evropska komisija želi izkoreniniti mučenje tako v Evropski uniji kot tudi po preostalem svetu. Prav tako smo slišali, da bi morali preganjati krive. Upam, da situacija ne bo podobna kot v Združenih državah, kjer predsednik Obama ni poskrbel za kaznovanje zaradi take obravnava. 28 baskov je bilo prijetih v Madridu in Po istambulskem protokolu smo ugotovili, da so bili podvrženi mučenju. Pred nekaj meseci je Evropsko tišče za človekov pravice obsodilo Španijo s preiskavo nekaterih primerov mučenja zopr Baske in Katalonce. Ura, dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoči. 11. julija 2002 je prvo ameriško letalo pristalo v Guantanamu z stotimi obtoženci. Na leto in pol so bili podvrženi izolaciji, zelo malo časa so imeli izven svojih celic in podvrženi so bili srednjeveškemu mučenju. Na tisoče poročile smo dobili strani medijev, nevladnih organizacij o skrivnih zaporih Združenih držav po celem svetu. Evropski parlament se je o tem vprašanju večkrat pogovarjal in izrazil svoje skrbi v obliki rezolucij. Še vedno pa so številne države članice sodelovali z združenimi državami in omogočale te brutalne metode ter kršenje človekovih pravic. Obama se je v svoji politični kampanji zoprstavil takim praksam, kot so se izvajale v Guantanamo, vendar pa tudi predsednik Obama primankuje kratkoročnega spomina. Morali bi obsojati, ne podpirati te prakse. Najlepša hvala. Gospod Avramopoulos, komisar, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Razprava o poročilu Senata, vključno za vsemi vsebinskimi elementi poročila, kaže na zelo kruto resničnost in vsi se moramo soočiti s svojimi odgovornosti, zato pozdravljam to poročilo. Jasno je, da vse politične sile, ki delujejo za demokracijo, obsojajo brez zadržkov vse oblike mučenja, vse prakse, ki niso skladne z vladovino prava, spoštovanjem človekovih pravic ter z načeli in vrednotami, na katerih stoji Evropska unija. Kot sem povedal v uvodnem nagovoru, je mučenje zločin. In tisti, ki so staril, storilci takih zločinov, bi morali biti kaznovani. To pa je odgovornost držav članic. Same države članice bi morale poskrbeti za to. Vendar pa ste omenjali tudi kritike Povedali ste, naprimer, da smo v številnih primerjih to situacijo tolerirali. Povedati moram, da tega nikoli nismo sprejemali, da se nikoli nismo strinjali s takimi praksami, zaradi tega, ker spodkopavajo človekove pravice in demokracijo. V tem kratkem obdobju, ko delujem na tem položaju, sem vsak dan priča temu, da moramo spoštovati in braniti človekove pravice. Današnja razprava, pa tudi preiskava odbora Senata Združenih držav, kažete na to, da je demokratični nadzor in preverjanje bistvenega pomena za nacionalno varnost in pa za vzpostavitev vladavine prava. Vse prakse in metode, o katerih smo danes govorili, kažejo na to, da moramo obvarovati temeljne pravice. In če želimo to storiti, moramo biti zelo previdni in pozorni vsak dan. In to je naša skupna deljena odgovornost. Tudi odgovornost držav članic. In prepričan sem, da bo trenutni predsedujoči svetu tudi ponovil in povdaril vaše pomisleke pred državami članicami. Naj se navežem še na nekaj. Prišlo je do nekaj razsodb in preiskave Senata Združenih držav so posledica delovanja demokratičnega nadzora. To pozdravljamo in to je ustrezen odziv demokratične družbe, zrele demokracije. Želel bi vas torej opomniti, da imajo demokratične države pravice do tega, da obranijo človekove pravice, pa tudi dožnost. Zdaj pa bi se navedel še na nekaj zelo pomembnega, o čemer je govoril že predsednik Obama. Kot veste, ko je prevzel funkcijo predsednika Združenih držav, je dejal, pustite te metode tam, kamor spadajo, torej v preteklosti. Nekateri poslanci Evropskega parlamenta ste govorili o Guantanamu. Svoje stališče sem že omenil, naj ga zdaj še ponovim. Želel bi biti jasen in dosleden da želimo si, da se Guantanamo zapre. To je naše stališče in to je bilo vedno naše stališče. Glede tega smo dosledni. Nasprotujemo. nezakonitemu priporu zapornikov v Guantanamo. Prav tako smo proti priporu mladoletnih oseb, žensk, Gre torej za vse možne oblike kršitev človekovih pravic. Prav tako smo govorili o sodelovanju pri boju proti terorizmu, sodelovanju med državami članicami Evropske unije in pa združenimi državami. To je zelo pomembno tako za varnost Evrope kot naših državljanov. Na ravni Evropske unije smo že sklenili dogovore z združenimi državami glede cele vrste pobud, ki lajšajo, poenostavljajo takšno sodelovanje in obenem to sodelovanje delajo tudi bolj učinkovito. Evropska unija, države članice in združene države Amerike imajo skupno odgovornost za zagotavljanje tega, da bo boj proti terorizmu spoštoval v celoti tudi temeljne človekove pravice, tudi pravice beguncov in pa mednarodne zaveze. Seveda se bomo o teh vprašanjih še naprej pogovarjali z združenimi državami in kadarkoli bo potrebno, bomo izrazili tudi svoje skrbi, svoje dvome in tudi naše predloge, glede tega, kako bi lahko reševali situacije, ki spodkopavajo vrednote Evropske unije. In te vrednote so enake vrednotam naših ameriških kolegov. Zagotoviti moramo ustrezno politično podporo, obenem pa tudi demokratično preverjanje in nadzor, s katerim bomo zagotovili, da bomo vse težave reševali na primeren, uravnovešen način. Vedno pa moramo biti pazljivi. Sklep današnje razprave je, da je Evropska unija in države članice Evropske unije, da so to varohi človekovih pravic, človekovega dostojanstva in demokratičnega pravnega reda. Hvala. E, komisar, Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa še gospod Dela Vedova, minister, izvolite v imenu sveta. Dati. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, zahvaljujem se za eh, to eh, odkrito srčno izmenjavo mnen. Kot sem že dejal, eh, je ponovno potrebno preveriti obtožbe, o, katerem, o katerih se je govorilo v ameriškem senatu in o katerih danes eh, govorimo eh, tukaj. Eh, Takšne dejanja se ne smejo več ponoviti. Potrebno je spoštovati človekove pravice. Evropski parlament igra pomembno vlogo v čezatlantskem dialogu na temo človekovih pravic in mednarodnega prava. Ko se pogovarjate z člani ameriškega kongresa, morate predstaviti vaša mnenja, o obravnavi osumljenih za terorizem. Videli smo eh, že, eh, da na ta način lahko vplivamo na ameriško politiko. Pomembno je tudi vprašanje nadzora, eh, zbiranja podatkov in spoštovanja zasebnosti. Kongres je glasoval proti eh, zakonu, eh, ki bi omogočil zbiranje podatkov predvsem o američanih. Pomembno je, da Evropski parlament predstavi svoje mnenje ameriškemu kongresu, še prav posebej, ko gre za zaščito zasebnosti eh, evropskih državljanov. Evropski parlament lahko med drugim igra pomembno vlogo tudi eh, v sodelovanju z eh, parlamenti, eh, z državami Severne Afrike, še prav posebej, eh, ko se v teh državah izvaja učinkovit nadzor. Politika ZDA v boju proti terorizmu ostaja izjemno pomembna. Evropski parlament pri tem igra ključno vlogo. Eh, govorim eh, tudi o sporazumih med Evropsko unijo in ZDA, kot recimo o sporazumu o izmenjavi podatkov o potnikih. Eh, tukaj gre za poseg v človekove pravice in za poseg v zasebnost posameznikov. Danes se srečujemo z veliko grožnjo v obliki terorizma, ki jo predstavlja predvsem eh, islamska država. Potrebno je imeti ustrezna sredstva za spopad eh, z to grožnjo, pri tem pa je potrebno spoštovati človekove pravice. Prepričan sem, da se bo ta razprava eh, na temo človekovih pravic nadaljevala na obih stranih Atlantika. Najlepša hvala. Najlepša hvala, spoštovani minister. Če želite podati še kakšen komentar skladno s postopkom rumenega kartona, to na tej točki ni mogoče. Evropske komisije in, komisije in sveta ni mogoče nagovoriti v tej obliki. Če želite spregovoriti o čem drugem, pa vam bom dal besedo. Da, spoštovani predsedoči, zadeva to dnevni red, saj smo svet prosili, da poda izjavo o vprašanju, o katerem se pogovarjamo že celo popovdno in svet niti v uvodu, niti v sklepnih izjavah ni povedal ničesar glede svojega uradnega stališča. In sama menim, da svet ni podal stališča tudi takrat, ko so se pogovarjali o strategiji glede CIE. In sama menim torej, da se svet ni odzval, da tukaj ni podal izjave. Najlepša hvala, no to je vaše mnenje. In to mnenje ste podelili tudi s širšo javnostjo. Tukaj so predstavniki sveta.